good afternoon dear colleagues dragi kolegi prosim za vašo pozornost tisti ki se še niste posedli prosim da to storite zdaj da bi lahko začeli da bi lahko nadaljevali imamo kar nekaj pred seboj vsekakor pa najprej toplo pozdravljam oba predstavnika poljskega predsedstva Evropske unije za naslednje obdobje. To sta polska ministra gospod Jerzy Miller in Kristof Kjackovski. Upam, da nisem preveč napak izgovoril teh dveh prijemkov. To sta torej um, ministra za notranje zadeve in upravo ter um, minister za pravosodje. Torej, um, kot ponavadi pa, če mi boste dovolila pred svojimi predstavitvami, bi z kolegi iz odbora Libe rad delil še običajne informacije. Najprej sprejetje dnevnega reda, torej 13. juli od 12. 10 do 12.30 bo točka 16 o debriefingu o stanju pogajanj med EU in um, ZDA o varovanju podatkov. Bo snemana, toliko da veste. Um, torej, dnevni red. Kar se tiče uh, sporočil predsedstva, in poročevalcev. Uh, gospod Demera je um, poročevalec o vizumskem režimu za tretje države. Potem imamo poročilo za minimalne standarde uh, žrtev um, z, um, zločinov. Gospa, gospa Antonesko, ki je poročevalka z um, pravico do odvetnika v uh, kriminalnih zadevah, gospa Giljam, poročevalka za mednarodno zaščito, gospod uh, Hidalgo, uh, poročevalec za uh, sprejetje um, in za azil, gospa Lopes za mnenje o medsebojnem prepoznanju um, zaščitnih meril v civilnih zadevah, gospa Flatr eh, za eh, sosedsko politiko in gospa Zdanoka za um, mnenje o EU državljanskem poročilu za 2010. Če nima nihče nič proti, je to torej sprejeto. Zdaj pa še sprejetje zapisnika z prejšnjih stej. Um, in če prejdemo kar na točko 4 prednostne naloge polskega predsedstva EU na področju pravosodja in notranjih zadev. Um, kot sem že rekel, smo zelo počaščeni in eh, veseli, da lahko danes tukaj um, pozdravimo oba ministra, torej gospoda Millerja, ministra za notranje zadeve in upravo in pa uh, gospoda Kjackovskega, ki je polski minister za pravosodje. Uh, Prisluhnili bomo njuni predstavitvi o prednostnih nalogah in potem bomo imeli še čas za razpravo glede tega. Gospod Miller, izvolite, beseda je vaša. Um, pozdravljeni, spoštovani kolegi, gospe in gospodje. Veliko čast nam je, eh, da lahko danes sedimo v predsedstvu uh, odbora Libe in da predstavimo prednostne naloge polskega predsedstva. Hkrati pa je to tudi možnost, da razpravljamo eh, tudi z enim naših pomembnejših partnerjev. Eh, naši stiki in sodelovanje bi morali biti zelo pogosti in tesni. Saj smo se imamo pred seboj zelo ambiciozne cilje za naslednje šest mesečje in brez tega partnerstva, brez tega sodelovanja teh ciljev ne bomo mogli doseči. Predstavljamo državo, ki je pred 31 leti zbrala pogum za to, da je um, zahtevala svobodo. Um, kot veste, je bilo, smo imeli vojaško diktaturo, tako rekoč, in pred 31 leti smo torej začeli transformacijo vzhodne Evrope. Pred sedmimi leti ste nas sprejeli v evropsko družino in pred štirimi leti smo torej dokončno vstopili v območje, kjer živi kar 400 milijonov ljudi uh, in je omogoč, omogoč prost pretok ljudi. Kar se tiče naših nalog, eh, so to prav tiste zaradi, uh, vrednote, zaradi katerih smo želeli postati člani Evropske unije, uh, da bomo tudi mi varovani v okviru teh vrednot in da bomo imeli skupne smernice, kar se tiče teh vrednot in vsekakor je solidarnost beseda, ki se nam zdi skoraj sveta. Brez solidarnosti namreč pred 30 leti ne bi dosegli um, osvoboditve Poljske, eh, ne bi nam mogli pomagati zgraditi demokratične, sodobne polske države in brez solidarnosti bi eh, v evropsko družino tudi ne sprejeli um, predvsej obobožane evropske države. Torej, solidarnost ni nekaj, kar bi nam, Poljakom, bilo treba še odcepljati, temveč je naš naravni tok. Kar bi želeli predlagati kot naš skupen cilj v bližnji prihodnosti. Naj se najprej zahvalim mađarski, mađarskemu predsedstvu, eh, od katerega smo prevzeli naloge. Eh, v zadnjih šest mesecev so se trudili um, dokončati nekatere zadeve, vseh ni bilo mogoče dokončati in mi bomo poskušali storiti najprej prav to. Eh, prioritetna naloga je zagotovo evropski mm, azilni sistem. direktiva je že zelo daleč in upamo, da bo to kmalo tudi zavezujoč pravni akt. Z naše strani bi želeli pospešiti tudi uh, proceduralno direktivo. Z, zavedamo se dejstva, da štokholmski program ima zelo ambiciozne roke in časovnico 2012 za sprejetje celotnega sistema. Zdaj, dosedajšnje delo, dosedajšnje dosežene zadeve vsekakor uh, zahtevajo pospešitev na tem področju, da bi bilo leto 2012 uh, eh, realistično. Um, Julija, imamo že dve dva sestanka delovne skupine za obravnavo teh zadev. Julija bomo imeli še dva sestanka in um, enako intenzivno se bomo k tej temi vrnili tudi septembra. Kar se tiče skupnega azilnega sistema, ne smemo pozabiti eh, na Dublin 3 in Eurodac. Vsi se zavedamo kontroverznosti okoli tega, vendar pa smo prepričani, da bomo našli neke vrste kompromis in da bomo v prihodnih mesecih prišli tako daleč, da bosta oba dokumenta sprejemljiva za vse. Mislim, da je ta kompromis že zelo blizu. Naslednja zadeva je, um, so migracije legalne migracije, torej sprejetje sezonskih delavcev v državah članicah, pa tudi vprašanje delavcev, ki so napoteni iz tretjih držav v države članice eh, znotraj podjetij. Potem pa je tu ključna še direktiva o enkratnem. Um, Dovoljen, o enkratnem dovoljenju za bivanje in delo v EU to je že vse, v, že vse v delu, že vse v procesu, ampak smo še precej daleč od zadovoljivega rezultata, zato vas prosim res za dobro sodelovanje na tem področju, da bomo dosegli rešitev, ki bo eh, sprejemljiva za vse. Ne zanima nas le delo v formalnih skupinah, ampak tudi na eh, delovnih skupinah, kjer se izdelujejo neka skupna stališča glede zadev, ki se nam vsem zdijo pomembne, torej vsem um, pred, državam članicam in vsem državljanom držav članic. Hkrati pa tudi za vse tretje države, ki obkrožajo EU in v katerih razmere niso ravno uprit razvoju v to smer in večkrat negativno vplivajo na notranjo razmerja EU. Potem pa še kar se zadeva sprejetja amandmajev k Schengenu. Upam, da bomo se k malu eh, strinjali glede zunanjih meja. Tudi, kot veste, Poljska ima zunanjo mejo Evropske unije in včasih res vidimo, kako zapleteno je za naše sosede, da izgradijo svoje eh, obmejne um, organe brez nekih, um, neke pomoči ali prikaza dobre prakse uh, strani držav EU. Najbolje bi bilo, da povabimo uh, pristojne organe uh, za skupno delo na teh skupnih in zunanjih mejah EU. Dosedanji rezultati na tem področju so precej obetavni in um, te rešitve, ki so um, bile torej primeri dobre prakse, bi želeli deliti z vsemi. Eh, kot veste, ne potrebujemo samo varnih mej, ampak tudi um, moderno tehnologijo, ki bo to podpirala, zato da bojo te meje ne le varne, ampak tudi prijazne za vse, uh, ki vstopajo v EU iz tretjih držav. Da teh mej ne bodo prečkali tisti, za katere nočemo, da bi vstopili v EU. Torej, meje morajo biti um, neprodušno zaprte za vse nezaželene prišleke. Zdaj, kar se tiče Schengena, imamo um, tukaj zelo konkretno situacijo glede tega, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu in v se severni Afriki. Uh, Um, zelo dobro se tukaj izkaže, kako reagiramo v kriznih razmerah, koliko uh, smo sposobni varovati zunanje meje EU. Zagotovo nas čaka še tudi precej analitičnega dela. Predstaviti moramo čim več različnih konceptov, kako bi okrepili uh, dosedanje operacije, uh, kako bi jih bolje ovrednotili rezultate, ki jih že imamo, kako bi lahko bolje sodelovali z Frontexom. Vse to bi morali povezati v res v en eh, soliden scenarij, eh, kako okrepiti varnost zunanjih meja EU. Rešiti moramo tudi problem velikega toka priseljencev iz tretjih držav v zadnjih mesecih. Eh, misliti moramo tudi na tiste, ki so ogroženi v, trenut, v svojih eh, domovinah ali v svojih državah domicila, ampak ni pa nam treba meja odpreti vsem, predvsem tistim, ki jih zanimajo le boljši ekonomski pogoji svojega življenja. Predvsem v trenutnem času ekonomske stagnacije gospodarske krize, je to pomembna razprava in prav to bomo imeli v mislih tudi pri našem predsedstvu. Um, nadalje je tu tudi sodelovanje s sosedi. Sosed, ki dobro varuje svojo mejo, je za nas dragocenejši kot tisti sosed, ki svojo mejo um, obravnava kot neobstoječo ne glede na to, da govorimo o svojih eh, sosedih z južne strani, z vzhodne strani. Po našem mnenju je v evropskem interesu, da sodelujemo, da tesno sodelujemo z svojimi sosedi, da bi tako povečali učinkovitost njihovih institucij, njihovih organov, ki so odgovorne za eh, notranjo varnost in varnost njihovih zunanjih meja. To sodelovanje bi res želeli pretvoriti v prakso, v konkreten akcijski načrt. To je torej nekaka naša naloga. Um, ne glede na to, a gre za Tunizijo, Egipt, Maroko, morali bi dodati tudi Gruzijo, Moldavijo, Ukrajino, ki so naši partneri na vzhodu. Kar se tiče organiziranega kriminala, bi trenutnem Evropskemu paktu o boju proti organiziranemu kriminalu in drogam, predvsem drogam, torej tu bi želeli dodati tudi sintetične droge, eh, torej nove psihoaktivne sestavine eh, in droge, ki, so, ki predstavljajo velik del prihodka organiziranih eh, kriminalnih združb. In predvsem predstavljajo tveganje za mlade, za mladostnike, ki niso vedno zmožni zavrniti ponudbe, da bi tako drogo kupili. Gre tudi eh, za boj proti proizvajalcem, možnosti proizvajanja teh drog. Večina um, držav ne omogoča um, legalnega proizvajanja sestavin za te droge, ampak v praksi so te sestavine še vedno prisotne. Na koncu pa še Albanija in Romunija. Čakali smo na dan, um, ki se je zgodil decembra 2007, ko so polske meje izginile. Takrat smo imeli um, praznik in če bi danes Poljakom rekli, da jim bomo odzeli pravico prostega prehoda mej, bi nam očitali, da se vračamo v neprijazne čase. Tako da bi želeli seveda čim prej sprejeti tudi Bolgarijo in Romunijo v Schengen. Končno pa še PNR. Vsi se zavedamo težav, ki jih imamo z eh, pogajanji s tretjimi državami, Kanado in Avstralijo. In se zavedamo, da to seveda kliče k dodatnemu trudu, da bi našli neko končno uspešno formula, da bi našli rešitev, ki bo spremljiva za vse in bo hkrati zagotavljala, da bomo informacije o vseh tistih, ki bi želeli um, se vključiti v zračni promet, dobivali čim hitreje. Hvala. Hvala, minister Miller. Uspelo vam je v doglednem času. Um, kar uro in pol smo imeli na voljo za to prezentacijo obeh ministrov, tako da predlagam, da. Eh, kot veste, takoj zatem imamo elektronsko glasovanje o kar nekaj dosijih, ki so zelo pomembne, tako da predlagam, da prvič mislite oziroma pogledate, če imate seboj svojo kartico za elektronsko glasovanje in če nimate, eh, jo greste iskat. Um, Zdaj pa mislim, da bi prisluhnili še drugi predstavitvi ministra eh, Kvjackovskega in potem odprli razpravo. Kovski, Izvolite, beseda je vaša. Ja, gospod predsedujoči, upam, da bo moja prezentacija bolj razumljiva, kot je razumljiv eh, moj primek. spoštovani, že minister Miller je povedal veliko o vrednotah, ki so nam skupne z evropsko družino. V zadnjih letih je, pri, je prišlo do kar nekaj ukrepov za izboljšanje sodelovanja, predvsem pri um, obravnavi eh, kriminalnih dejanj in boju proti resnemu kriminalu. To so bila naša glavna eh, področja, glavne aktivnosti. Eh, to je seveda popolnoma razumljivo, kaj ti odprte meje eh, seveda ne moremo prepustiti kriminalcem, zato da bi lahko pobegnili roki pravice. V tem trenutku pa bi naš pristop k tej temi ne, radi nekoliko spremenili. Zato bi vam predstavili naše osrednje prednostne naloge, um, kar se tiče varstva um, državljanskih pravic znotraj EU, torej PNZ. In zahvaljujem se mačarskemu predsedstvu, da je um, že spostavilo temelje za naše nadaljne delo na tem področju. med delom na novih projektih moramo vseeno ohraniti ravnotežje in zagotoviti varnost in tudi minimalne pravice za obtožene, za obtožence kaznjivih dejanj in osumljence kaznjivih dejanj, ampak enake pravice moramo imeti tudi za žrtve. Saj žrtev v postopkih ne smemo obravnavati le kot um, objektov. Kar se tiče varnosti osebnih podatkov v, proce, v procesih um, kriminalnih dejanj, to je nekaj, kar je Vedeti moramo, da eh, se ogromno ljudi znotraj EU nahaja v državah, ki niso njihove matične države. Veliko jih pride v stik z tujim pravosodnim sistemom in prav na tej točki moramo našim državljanom pokazati, kako na tem območju delujemo v praksi in kakšne prednosti prinašajo naši novi ukrepi. Nujno je, da uvedemo tak instrument. Kajti, če samo pogledamo policijsko statistiko, na, na njo ne moremo biti preveč ponosni. Um, pred sabo imam namreč uh, polsko policijsko statistiko. Leta 2010 je bilo število žrtev um, zločinov z, na domu, dom, um, znotraj družine, je bilo kar 130 tisoč takih primerov. Od tega 80 tisoč žensk in 40 tisoč otrok. Misliti moramo na to, da meje znotraj EU niso nikakršne ovire, ne za žrtve, ne za um, tiste, ki kriminalna dejanja izvršujejo. Ravno danes bomo v delovni skupini začeli na delu, z delom na osnutku direktive, ki bo omogočala podporo uh, varovanje in uh, tudi pravno svetovanje za žrtve kriminalnih dejanj. Kar je v tem okviru še posebej pomembno, uh, je zavarovati žrtve, ki so še uh, posebej ranljive, recimo žrtve um, terorističnih dejanj, um, otrok ali žrtve uh, trgovine z ljudmi upam, da bomo v tem oziru v naslednjih šestih mesecih napredovali. In v zvezi s tem bomo razpravljali tudi um, na srečanju ministrov v Sopotu čez en teden. Tako da bi res eh, še letos želeli zaključiti delo na tej direktivi. Hkrati bi želeli nadaljevati delo ki ga je zastavilo že švedsko predsedstvo, kar se tiče, um, kar se tiče krepitve proceduralnih pravic tako žrtev kot storilcev. Zavedamo se tudi, da delo na osnutku direktive o pravici do informiranja eh, v proceduralnih postopkih kriminalnih dejanj eh, prihaja k koncu in zdaj je tukaj res bistveno delo z vami, torej predstavniki Evropskega parlamenta. Začeli smo z intenzivnim sodelovanjem in Tudi danes smo imeli eh, trialog in upamo, da bomo s tem hitreje našli rešitev, ki bo sprejemljiva za vse. In se vam zato že tudi vnaprej zahvaljujem. Kar je za nas posebej pomembno, je osnutek direktive o um, dostopu do odvetnika v uh, kriminalnih postopkih. Pomembno je, da je to omogočeno čim prej, kajti le tako lahko zagotovimo, da je um, sojenje pravično za vse strani. Zagotovo je to instrument, ki ga bo najtežje uveljaviti znotraj uh, uh, dosjeja o proceduralnem um, pravu. Uh, to, to se namreč močno navezuje na vidik eh, proceduralnega prava v, znotraj nacionalnih zakonodaj, ampak vsekakor prav tako računamo na konstruktivno sodelovanje med državami članicami in da, bo, da bomo uspeli zaključiti delo tudi v, znotraj materialnega prava in da bomo uspeli tudi zaključiti eh, to, kar je začelo že um, mađarsko predsedstvo. Svet je junija sprejel splošno eh, odločbo oziroma splošno mnenje, kar se tiče tudi IT sistemov, torej um, kar se tiče eh, kiberkriminala. Um, in računam na to, da bomo imeli kar nekaj učinkovitih triloških sestankov in da bomo do konca leta lahko že pokazali nekaj rezultatov na tem področju. Zadnja stvar, ki sem jo pustil za konec, ampak se mi vseeno zdi zelo pomembna, pa je nekaj, pri čemer bom z vami delil svoje strahove. Menim, da se da je Evropski parlament povsem predan boju proti zlorabam otrok. In vesel sem, da je zaradi eh, izidov pogajanj eh, v Evropskem parlamentu še znotraj eh, mađarskega predsedstva prišlo do zelo dobrega kompromisa. ki je vsekakor v prid žrtvam. Mi bi si želeli rešitev, ki je še nekoliko bolj daljnosežna do. Sveta je prišlo kar nekaj signalov, kaj ti izgleda, da je tale kompromisni predlog še nekoliko pod vprašanjem, je nekoliko ogrožen. Um, in to me zelo vznemirja. Tako da upam, da se boste strinjali z mano, da je ta težava, ki je vsekakor horizontalne narave, ne bi smela preprečiti tako um, pomembne inicijative, kot je varovanjem otrok pred spolnimi zlorabami. Za konec bi pa rad povdaril še, da sem zelo vesel, da sem eden izmed predsedujočih, ki zelo tesno sodeluje z parlamentom, kar se tiče eh, kazenskih zadev in kjer sta svet in parlament enakovredna partnerja. V naslednjih šestih mesecih verjamem, da bomo uspeli pokazati, da je to sodelovanje zelo pomembno za področje um, našega odbora za pravosodje in notranje zadeve. Hvala lepa. Gospod minister, zagotovo ste omenili um, vprašanja, ki so za vse nas v odboru Libe izjemno pomembna. Uh, v imenu odbora Libe se bom tudi sam udeležil tega neformalnega uh, srečanja ministrov naslednji teden v Sopotu na Polskem um, pod polskim predsedstvom. In um, pred sabo imam kar dolg spisek članov, ki se želijo priglasiti k besedi, kar 23, tako da najbolje, da kar začnemo. Uh, najprej. Um, krok koordinatorjev, torej vsaka politična skupina dobi besedo in potem bomo imeli tudi prvi krok odgovorov obeh ministrov. Potem bomo pa začeli z drugim krogom, kjer boste besedo dobili ostali člani. Predlagam, da se omejimo na dve minuti vsak, tako da bomo Eh, tako da bomo pravočasni in pomagal vam bom s svojim kladivcem. Najprej torej predajam besedo političnim skupinam in njihovim koordinatorjem za EPP, gospod Sobor. Miller, minister Kjaščovski. Hvala lepa. Želim vam uspešno predsedovanjem in ker je toliko različnih vprašanj, bom jaz postavil samo eno. Kaj polsko predsedstvo namerava storiti glede uh, migracij v zvezi z, uh, v, znotraj odbora za pravosodje in notranje zadeve in vzhodnim partnerstvom? Hvala lepa, hvala, da ste tako strnili svoje vprašanje. Za SD, gospod Sipel. Sorry, there is a problem with the Portuguese translation. Uh, I cannot, uh, there is a technical problem. Oprostite, prišlo je do tehnične eh, težave, v mojih slušalkah so šumi in nič ne razumem. Se da kaj narediti glede polskega? Ne. Ne vem, kako bi lahko najbolje rešili to težavo. Gre samo za portugalščino mogoče bi lahko hitro tehnično rešili. No, morda bom prisluhnil drugim jezikom, ampak mislim, da res gre za tehnično težavo. No, torej kot rečeno, gospa Sipl za SD. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila za uvod polskega predsedstva, ehm, saj se smo ravno v težavnih razpravah Um, in zdi se mi lepo, da sta oba tukaj povdarila osnovne vrednote Evropske unije, kot sta solidarnost in svoboda. Um, vsi se moramo zavedati, da eh, imamo pred seboj izzive, ki jih lahko razrešimo le skupaj, da moramo eh, biti eh, pogumni, da bomo zadeve lahko spreminjali ne le na nacionalnem, ampak tudi na, evropskem, na evropski ravni ko pravim, da bi morali stvari spremeniti, se s tem navezujem na vprašanje o mejah in obmejnih kontrolah, pa tudi o sodelovanju pri preprečevanju v boju proti kriminalu. Zagotovo k temu ne bodo pripomogle nove ograje na mejah, da bi preprečili eh, vdor eh, kriminala, predvsem organiziranega kriminala v Evropsko unijo. Potrebujemo več sodelovanja Eh, znotraj Evropske unije, predvsem kar se tiče pravosodja in policije, in da v svojih nacionalnih sistemih unesemo spremembe, da jih bolje uskladimo med seboj, eh, le tako bomo lahko uspešni, ne pa da um, bomo imeli na tem vedno znova težave. imeti moramo tudi mm, neke pogoje za varovanje podatkov um, in mislim, da bi morali predvsem Eh, tukaj nadaljevati pogajanja z ZDA. Tudi kar se tiče azila in migracij, eh, to je zelo pomembno vprašanje za prihodnost EU in eh, mislim, da bomo dolgoročno v vseh državah članicah potrebovali priseljevanje, novo delovno silo, ampak enako pomembno je tudi, da omogočimo delo tudi tistim, ki so že sedaj del Evropske unije. For the Aldi Group. Weber. Za skupino ALDE gospa Weber. Thank you very much, chair. Thank you, minister Miller. Thank you, minister. Hvala lepa, hvala ministru Millerju in ministru Kvjacovskemu za predstavitev. Ni važno, kateri jezik govorimo, polsko, nemško, angliško, kakorkoli že. Vseeno govorimo skupni jezik, ko govorimo o skupnih vrednotah um, Evropske unije, tako da Vsekakor pozdravljam vaš uvodni nagovor v tem smislu. Strinjam se tudi o tem, kar evropski državljani menijo o Schengenu. Torej, razumem, um, da ste pozdravili to odprtost meja in razumem, da bi vas zelo frustriral odvzem že pridobljenih eh, pravic. Vsekakor želimo ohraniti in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 veliko sreče. Vemo, da ne bo enostavno, tudi kar se tiče pravice do odvetnika, tako kot so stvari rešene trenutno, pa tudi kar se tiče zaščite žrtev. Upam, da lahko računamo na vašo podporo, na vašo pomoč tudi v svetu. Uh, kot veste, bo um, nasilje proti ženskam prav ena izmed točk, eh, na katero se bo osredotočalo prihodnje uh, Eh, poročilo. Minister Miller, zelo sem vesela, da želite reševati vprašanje azila. Zanima pa me, kako vidite to možnost eh, prav zdaj. Pred dvema tednoma sta eh, so Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo um, nekako deklarirale oziroma izrekle, da ne potrebujemo dodatnega sistema za azil, da bi morali ostati pri trenutnem statusu quo. Sama se absolutno ne strinjam z njihovim mnenjem, sem po popolnoma nasprotnega mnenja pravzaprav. Pa tudi, kako nameravate delati, eh, kako nameravate napredovati pri pogajanjih med EU in ZDA, kar se tiče varovanja podatkov. Če pa imamo zdaj že v osnutku um, direktive napisano nekaj, kar gre proti nam. Hvala za, za zelene, gospa Algertini. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi obima polskima ministroma, da sta se nam pridružila. Zelo dobro je, da imamo možnost izmenjave misli pred uh, poletnimi počitnicami. Imam nekaj vprašanj. Čez, uh, nekaj dni se nas bo nekaj odpravilo v Tunizijo. In danes dopovdne smo poslušali o tem, koliko beguncev je trenutno v Tuniziji in poslušali smo tudi, kakšnem težkem stanju živijo, zaradi tega, ker se ne morejo vrniti na svoje domove. Čeprav razumem, je Poljska prejela nedavno 16 krščanskih beguncev iz Tunizije. Naj rečem, to je nek začetek, vendar pa imamo 4 tisoč do 5 tisoč beguncev iz Eritreje, Somalije, Darfurja, Iraka, Palestine. To so vse države, katere se begunci ne morejo vrniti. Tudi slonokoščena obala je taka in Evropska unija je sedaj. Um, našlo 800 do 900 prostih mest za te ljudi in polovica teh mest je namenjena tistim beguncem, ki so že prišli na evropske obale, ne pa za tiste begunce, ki jih bomo obiskali v petek v taboriščih na libijski meji. Sprašujem se, ali polsko predsedstvo vidi kakšno možnost, da bi kot prvo povečalo število tistih beguncev, ki jih lahko sprejme Polska sama, torej da jih bo več kot 16 in tudi kakšno možnost, da bi uh, stimulirali svoje kolege, da bi našli resnični problem vračanja teh beguncev, ponovne naselitve teh beguncev, tako da bi s tem pomagali Tuniziji, Egiptu in tem beguncem. Naslednje vprašanje zadeva dejstvo, da je ta parlament sprejel pravno mnenje glede pravne osnove za šengenski pravni red kolegica Renata Weber je že omenila resolucijo, ki je bila sprejeta prejšnji teden in ta par, naš parlament ustraja pri vsaj členu 77, po katerem lahko soodločamo znotraj Schengna in čeprav razumemo, je nekaj članov v svetu, ki želijo to pravno podlago spremeniti in Evropskemu parlamentu vzeti možnost odločanja pri tej razpravi. Kakšne je vaše stališče v tej razpravi zdaj, ko predsedujete svetu? In no, naslednje vprašanje tudi je bilo že omenjeno, zadeva pa Evropski nalog za prijetje. Uh, Nedavno sem obiskala Polsko eh, skupaj z nizozemskim državljanom, ki mu je bil izdan nalog za prijetje. Poljska je pravzaprav pionirka pri izdajanju nalogov za prijetje Evropske unije. Če si pogledate statistiko, ni le številka ena, ampak njen, število njenih nalogov za prijetje je veliko večje kot drugot v Evropski uniji. Kažemo je, da obstajajo razlike v mnenjih med državami članicami glede tega, kaj dejansko je kaznivo dejanje, ki ga je možno preganjati z nalogom za prijetje. Ta nizozemski državljan je mogel ostati v predsodnem postopku dva dneva, kajti ta postopek je bil eh, dobro organiziran, pa v teh dveh dneh so, so mu bila ukradena zdravila. To vrstni prostori v različnih državah članicah so taki, da dejansko ne ohranjajo zdravja. Torej, um, pomenijo problem za nalog za prijetje. Omenili ste, da boste Evropski nalog za prijetje revidirali. Resnično vas pozivam, da to storite in da vključite vanj tudi nekaj v smislu sorazmernosti. Hvala lepa. Hvala sedaj pa gospod eh, Kerhop za EKR. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam upam, da bo polsko predsedstvo uspešno. Zdaj, ko sem poslušal komentarje naših dveh eh, gostov, vsekakor upam, da bo na več področjih storjenega veliko in bodo v centru pozornosti. Imam več vprašanj, vendar so dokaj kratka, po mojem mnenju. Kot prvo vprašanje, ki smo ga že omenjali znotraj, notren, eh, v smislu notranjih kontrol znotraj šengenskega območja. Zanima me, če bi naša gosta lahko povedala kaj več o tem in tudi o tem, kakšno je trenutno stališče glede tega, da bi se bodi si ta kontrola znova uvedla ali pa glede kriterijev, pod katerimi bi se to vrstna kontrola lahko znova uvajala. Ko je premije Tusk v Štrasburgu govoril o krepitvi evropskih ustanov, se je tam navezoval na skupni sistem za azil. Tukaj bi prosil, da mi potrdite da še vedno govorimo o konvenciji Združenih narodov o beguncih, ki je bila sprejeta 1959, ki še mora vedno veljati pri dodeljevanju azila. Poleg tega me zanima pri eh, vprašanje agenciji za preprečevanje napadov na informacijske tehnologije, ki imajo sedeže v treh državah, Talinu, eh, Johannesburgu in še nekje druge. In zanima me tudi vaše stališče glede možnosti, da bi se spostavila agencija za spremljanje terorističnih finančnih operacij uh, v skladu s programom, ki že naprimer obstaja v ZDA in glede pravic potnikov, glede na to, da smo že praznovali obletnico um, bombnih napadov iz leta sedmega uh, uh, sedmega uh, v Londonu, do kakšne mere menite, da so podatki o potnikih prioriteta, ko se borimo proti organiziranemu kriminalu? In ali menite, da je trenutni sistem v pomoč eh, pri boju proti glavnemu kriminalu in teroristični dejavnosti? Hvala in sedaj za guje gospa Ernst. Ja, najlepša hvala tudi z naše strani. Eh, čestitamo polskemu predsedstvu, želimo vam vse dobro, nadejamo se tudi dobrega sodelovanja. Omenila bi nekaj perečih točk. Prva je Schengen. Seveda veste, da v Evropskem parlamentu je bilo slišati veliko kritike strani številnih skupin in Eh, poslancev glede ponovne uvedbe menjih kontrol. In znova je bilo rečeno, da moramo biti tukaj zelo previdni, kaj ti Schengen in odprte meje predstavljajo simbol odprte Evrope, tega simbola ne smemo uničiti. Zato je bilo vedno znova povdarjeno, da lahko le v izjemnih primerjih pride do to vrstnega uvajanja nadzora. Kakšna so vaša mnenja na to temo? Kot drugo, rekli ste, da Evropa naj ne bi bila odprta za tiste, ki prihajajo sem iz gospodarskih razlogov. Če zdaj pogledamo, kdo pristaja na Lampeduzi, kakšni so to ljudje, to so nedajni uh, delavci iz Sierra Leoneja, iz Malija, iz Nigerije, iz Nigra. Torej, to so priseljenci iz držav, dobro, Niger je tukaj nekoliko drugačen, ampak to so ponavadi revne države, to so ljudje, ki so delali v Libiji in zdaj zaradi uh, Eh, državljanske vojne so ti ljudje postali begunci, želijo pa si dela, ne pa azila. Kakšne so vaše predstave glede primernega ravnanja s temi begunci? Se vam zdi primerno, da bi se eh, vzpostavila začasna zaščita teh ljudi, da bi se jim začasno omogočilo eh, pridobivanje dela v Evropi? in potem eh, tudi seveda, da bi se jim kasneje omogočila vrnitev. Ali vidite tukaj potrebo po spremembi našega pristopa ali se vam sploh zdi potrebno, da spreminjamo azilni sistem? Zdaj smo v neke vrste. Um, enosmerni ulici, pravzaprav brez izhodni ulici, ali se vam zdi, da bi bilo treba to tematizirati. Potem zaščita podatkov. Vemo, da je treba to direktivo prenoviti. Ehm, mor Morda ste o tem že kaj rekli ali bi lahko še kaj dodali, namreč v smislu, kaj želi doseči vaše predsedstvo z vidika zaščite podatkov, kaj želite spodbuditi, da bi lahko prišlo do sprememb direktive. In zadnje moje vprašanje, ki zadeva veliko, te, eh, veliko temov na naših zasedanjih, namreč eh, gre za boj proti diskriminaciji in za potrebo po zaščiti homoseksualcev v Evropski uniji. Ali želi tukaj polsko predsedstvo doseči skok naprej oziroma korak naprej, da bi se zagotovila enakopravna obravnava teh delov populacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa bomo slišali prve odgovore v istem vrstnem redu. Želel pa bi vas opozoriti, da bomo slišali še več vprašanj, zato predlagam, da imamo vsi pred očmi tudi omejitev časa, tako da bomo dejansko lahko tukaj jedrnati. Dziękuję bardzo. Patrzę z przerażeniem na zegar. E, pozwolę sobie... Chwala lepa. U bupu se oziram na, u, na uro in skušal bom združiti nekaj vaših vprašanj, tako da moj, bodo moji odgovori nekoliko bolj precizni in natačni. Nekdo je spraševal po vzhodnem partnerstvu in po tesnem sodelovanju med policisti na mejah in ti dve vprašanji bom združil. Kriminalci ne poznajo meja, niti notranjih, niti zunanjih. Če želimo biti uspešni v boju proti kriminalu, moramo seveda sodelovati z našimi partnerji in partnericami. Odločiti se moramo, katera področja naših sosedskih držav nas posebej zanimajo, ko gre za policijsko sodelovanje in ko gre za sodelovanje med drugimi organi pregona. Ko govorimo o partnerstvu z našimi sosedami, je prav to tisto, kar imamo v mislih. Naše partnerice ne bodo uspešne, če ne bomo z njimi delili naše zapuščine, tako kar zadeva pravno zapuščino, postopkovno zapuščino in uh, tudi pravna sredstva. To je seveda zelo kompleksen proces. Ko govorimo o partnerstvu, govorimo o skupnih ukrepih v skupno korist izboljšati želimo učinkovitost in uspešnost, vendar bomo na ta način tudi bolj zaščiteni pred nekaterimi vrstami organiziranega kriminala, ki se preliva v Evropsko unijo. Kar zadeva splošen pristop k migracijam, želim povedati naslednje. Omenjali ste različne elemente analize današnjega stanja, še zlasti, ko gre za spremembe na severu Afrike. Več kot 900 tisoč ljudi je zapustilo Libijo. Mislim, da si nihče ne predstavlja, da bi vse te ljudi lahko povabili v Evropo. Torej mora biti pristop drugačen. Te ljudje moramo pomagati tam, kjer so, tam, kjer trenutno živijo ne pa, da jim izključno pomagamo v Evropi. Torej, mora biti ta pristop zelo obsežen in kompleksen. Tu ne gre le za politiko azila in migracij, ko govorimo o teh ljudeh. Seveda ljudje lahko pridajo v Evropsko unijo, vendar izjemoma gre za krizno situacijo in uh, pomagati moramo Afriki, ne le ljudem, ki so na Lampeduzi. Ni razloga, zakaj bi ljudje tvegali življenja s potjo iz Afrike, pri čemer se ukrcajo na različnejša prevozna sredstva za to, da bi dosegli obale Italije. To pomoč bi morali prejemati in je biti deležni tam, kjer so. Torej, migracijske politike ne smemo obravnavati izolirano. Obstaja cel niz politik Evropske unije ki, usme, ki je usmerjen uh, sosedskim državam in ta nizključuje tudi uh, gospodarsko pomoč. Kar zadeva, kar zadeva migracijsko politiko, gospe in gospodje. Nekdo je omenil 16 družin, ki so prišle na Polsko. Polska je povabila državo, tiste, ki so zapustili Libijo in se um, usmerili proti Malti, vendar nišče ni sprejel našega povabila. Zakaj ne? Zato, ker Poljska ni zelo privlačna država za te migrante. Ni zelo privlačna destinacija Evropske unije. Obstajajo bogatejše države Evropske unije. To pomeni, da želimo da bi migracijska politika Evropske unije bila enovita, tako da ljudje ne bi izbirali med državami, v katere potujejo, v katere migrirajo, po določenih kriterijih, ki pomenijo to, da bodo nekatere države postale nekoliko nervozne. Naprimer, Švedska je sprejela 200 oziroma sprejme 200 tisoč beguncev in prosilcev za azil na leto, medtem ko Poljska sprejme 10 tisoč prosilcev za azil in polskega prebivalstva je 15 milijonov. Torej ta učinek migracije po Evropi porazdeljen zelo neenakomerno. Obstajajo države, kjer je le nekaj odstotkov prošen za azil sprejetih. Obstajajo pa po drugi strani tudi druge države, kjer je ta stopnja skoraj da 50 odstotna. Skratka, imamo eno Evropo, ampak prakse v njej so zelo raznolike, ko govorimo o uporabi zakonov na področju azila in migracij. Naše skupne delo pri pripravljanju skupnega svežnja je usmerjeno v to, da bi v tem mehanizmu imeli nekaj reda. Dobro je, da ta mehanizem imamo, vendar pa mora biti prilagojen trenutnemu položaju. Naslednje vprašanje je bilo, ali je to v skladu z Ženevsko konvencijo. Seveda je. Čez eh, nekaj dni bomo praznovali 60. obletico podpisa Ženevske konvencije. In ta konvencija je pomenila zgled za Evropsko unijo, ko smo sprejeli sporozume s Tampereja o tem, kako obravnavati bogun, begunce, ki so si za končno destinacijo izbrali Evropsko unijo. Kar zadeva šengenski pravni red in vzdrževanje pravnega reda. Gospa Weber in gospod Kirkhop sta spraševala potem, kot sem že dejal, položaj trenuten je tak, da imamo notranje in zunanje krize in zaradi tega moramo ponovno razmisliti o položaju in o situaciji. Razmisliti moramo, zakaj nekatere rešitve niso ustrezne, pri čemer so bile ustrezne pred nekaj časa. Rad bi se zahvalil iz srca Evropskemu parlamentu za vašo držo in vaše stališče pri tem vprašanju, kajti to daje jasen signal, da je ta vrednota svobode gibanja po šengenskem območju vrednota, ki jo skupaj razumemo kot tako pomembno, da predstavlja enega od temeljnih stebrov Evropske unije. In to je dober namik vsem tistim, ki bodo razpravljali o teh temah. Po drugi strani pa je več držav članic, ki so sprejele določene ukrepe in Evropska komisija bo te ukrepe presojala in bo odločila, ali kršijo evropsko zakonodajo. Če je temu tako, bodo sproženi ustrezni postopki, ampak zaenkrat še čakamo na sklep komisije. Omenjali ste neformalni sestanek PNZ, torej neformalni svet PNZ v Sopotu na Polskem 18. in 19. julija. Pričakujemo, da bodo na tem sestanku ministri za notranje zadeve dokaj jasno izrazili svoja mnenja glede vseh migrantnih vprašanj, tudi svoje stališče glede šengenskega območja, torej da bodo povedali, kakšna so njihova stališča glede vseh največjih problemov. Uh, današnje Evropske unije. Pri tem govorimo o problemih, ki jih ni mogoče rešiti kot krpanko. Država A ne more ravnati drugače kot država B, kajti sicer ne delujemo več enovito. Ko govorimo o začasnih rešitvah in ko govorimo o skupnih ukrepih, gremo v napačno smer. Kar zadeva nadzora na mejah, naj povem najprej to. Želimo si, da bi bile naše meje prijazne za vse, ki jih želijo prečkati. Če si nekdo želi priti v naše države, pri čemer ne želijo uh, Eh, storiti kaznjivih dejanj in jim omogočamo lajši prehod čez meje, je to dobro, ampak pri tem moramo upoštevati, da je to tudi rešitev, ki jo moramo uporabljati sorazmerno. Kajti včasih to pomeni tudi določene finančne stroške in vprašati se moramo, ali so zaradi tega meni postopki lažji. Če govorimo o uvedbi novega informacijskega sistema, ki si bo zapolnil določene podatke in bo omogočal menim uh, uradnikom preverjanje vizumov tistih, ki prihajajo v Evropsko unijo in preverjanje tega, kdaj se te vize izteče, potem je to dobro, vendar moramo pri tem upoštevati in preučiti tudi, koliko primerov predolgega bivanja v Evropski uniji bomo s tem odkrili. Gospod predsednik me že eh, opozarja, da je časa malo, ne, vendar naj vendarle se dotaknem še agencije za informacijsko tehnologijo. Imamo dva dokaj napredna sistema, vizumski sistem, ki nam bo jeseni letos že pomagal izdajati vizume tistim, ki prihajajo k nam z Severne Afrike in, sred, in z Bližnjega vzhoda. Drug sistem pa je sistem SIS-2 ta ne bo omogočal dostopa v Evropsko uniji določenim državam oziroma bo uh, tudi povzel njihova dejanja, ko izstopajo iz Evropske unije. Torej ta sistem, drugi sistem je pripravljen, en pa se že izvaja. Kadarkoli govorimo o informacijskih sistemih in o agenciji za IT, moramo seveda upoštevati tako dobre kot slabe izkušnje s temi sistemi in sprejemati moramo ustrezne odločitve, tako da bomo lahko tudi ustrezno uporabljali davkoplačevalski denar. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kvjatkovski. Nihče ne želi biti neuljuden s časnimi gosti tega odbora, vendar moram vsekakor še povedati, da je še več poslancev želelo spregovoriti in je prosilo za besedo, tako da resnično prosim, da se nekoliko omejimo pri odgovorih. Hvala lepa. Najprej bi se želel iskreno zahvaliti za vsa vaša vprašanja. Rad bi se zahvalil gospe Weber, še zlasti gospe Weber, kajti eh, problem nasilja v družini mi je zelo pri srcu. Ko sem bil imenovan za ministra za pravosodje, je bil eden od mojih prvih sklepov spred prav na tem področju. Spostavil sem posebnega koordinatorja znotraj mojega ministrstva, ki se ekskluzivno posveča tem pojavom. In ta koordinator tudi analizira zakonodajo in je pristojen za organizacijo delavnic in seminarjev. Vzpostavil in uvedel tudi določene infrastrukturne spremembe. S tem smo dosegli, da se je raven tega pojava na polskem znižala. Zato tako močno podarjam ta problem in sem ga tudi spostavil v svoji predstavitvi. Gospa Sargentini je omenila zelo pomembno vprašanje, namreč evropski nalog za prijetje. Če dovolite, bi povedal nekaj več besed o tem. Gre za kronski dragul pri našem sodelovanju v kazenskih zadevah. To je nedvomno uspeh, kajti postopek izročitve je bil zelo težaven in dolgotrajen. Poljska vsekakor je država, ki izdaja veliko tovrstnih nalogov in vemo, da obstajajo na tem področju določene težave pri spoštovanju temeljnih pravic, vendar pa ni res in ni pravično trditi, da se ta nalog izdaja zgolj za resna kazniva dejanja. Imamo okvirni sklep, ki, za, ki nadomešča postopek izročanja in ta okvir ima posem enak predmet uporabe, kot ga je imel predtem postopek izročanja. Torej, tukaj govorimo o tistih kaznivih dejanjih, za katerih katera je lahko izrečena enoletna zaporna kazen ali več. Tako da tukaj ni nekih obveznih testov sorazmernosti. Seveda to še ne pomeni, da problemov, ki so bili izpostavljeni v poročilu Evropske komisije, ne upoštevamo resno. Sprejeli smo ustrezne ukrepe na podlagi priporočila sveta in prav tako je treba vedeti, da je. Yeah lani bil spremenjen um, priročnik za postopke. Svet ga je spremenil in rezultate teh sprememb bomo videli k malu. Seveda smo na Polskem sprejeli še določene druge ukrepe v ta namen in lahko vas obvestim, da smo zgolj v enem letu, če zdaj primerjamo podatke za leto 2010 s podatki za leto 2009, dosegli oziroma ugotovili, da je število uh, izdanih nalogov padlo za četrtino. Leto 2090 je bilo število nalogov, ki, bilo, ki so bili izdani leta 2009, je bilo 4844, leta 2010 pa jih je bilo izdanih za 750 manj. Seveda se še želimo naprej pogajati o prihodnosti tega instrumenta na podlagi konkretnih statističnih podatkov in tudi seveda na podlagi upravičenih argumentov. kot pri vseh drugih sistemih, sveda tukaj obstaja možnost zlorabe, ampak kadar se izvajajo neproporcionalni ukrepi, s tem ne smemo izpodkopati zaupanja v te instrumente. Poročila Evropske komisije govori o določenih slabost, slabostih tega sistema. To je res. To poročilo omenja pravico do odvetnika. In zato smo mi to vzeli kot prednostno nalogo našega predsedstva. Torej, glasovali bomo ob pol petih. Seveda, nekaj zamude bomo imeli, kot je že nekakrat bilo, ampak vseeno želim povedati, da imamo še nekaj tukaj uh, ljudi, ki so prosili za besedo. Nekateri koordinatori so že imeli možnost, nekateri so bili tukaj, nekaterih ni bilo. Sedaj pa, če želimo dejansko uh, izmenjati čim več mnen, je edina možnost ta, da se vsi omejite na minuto, kajti sicer ne bomo mogli dati besede vsem. Predlagam torej, da preden začnemo, vsak, ki bo dobil besedo, ve, da ima časa zgolj minuto. <laughs> Opening the turn, one minute maximum. The first... Skratka, največ eno minuto vsak. Prvi ima besedo gospod Dias Temera. Gracias, señor presidente. Eh, enhorabuena y felicidades a los dos ministros. A ver, un tema de muchísima, muchísima actualidad. Najlepša hvala. Najprej bi čestitev s obima ministroma. Um, nekaj uh, celo nedavnega. Imamo špansko uh, ladjo, ki je opravljala operacijo za NATO in je vzela na, uh, na krov 50 ljudi, ki so bili v težkem uh, položaju na morju. Danes naj bi prispeli na tunizijsko mejo. Eh, tunizijske oblasti želijo ponovno sprejeti le tri od teh 50 ljudi. Te imamo torej veliko ljudi, Malta eh, noče, jih noče sprejeti, tudi Tunizija ne, torej kaj storiti z njimi. Drugo vprašanje, govorili ste o skupni azilski politiki. Ja, imamo Eurodac, Dublin 3 in vse tako naprej. Ampak v skladu s haškim programom bi ta program morali imeti že leta 2010. Vi pa pravite, da bomo imeli srečo, če bo sprejet leta 2012. Kakšne so, kakšne so težave? Pri čem se zatika? Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi mai puțin de un minut primorem vrev še sem. Najlepša hvala, niti, cel, niti minute ne bom rabil. Najprej bi se zahvalil obima ministroma, da sta prišla med nas, pokazala sta veliko mero odprtosti do Evropskega parlamenta. Rad pa bi odprl temo, ki doslej v programu polskega predsedstva ni bila omenjena. Gre za vprašanje, ki zadeva več kot 1,5 milijona evropskih državljanov. Gre za recipročnost pri vizumih, ko gre za odnose med EU, ZDA in Kanado. Polska je ena od teh prizadetih držav. Zanima me, ali nameravate sprejeti kakršnekoli ukrepe za to, da bi se odpravili vizumi za ti dve državi. Vem, da je predsednik Obama nekaj o tem omenil na sestanku na Polskem. Hvala. Honorevole Alfano, v minuto la prego veramente. Eno minuto imate. Hvala lepa. Eh, slišala eh, sem, da sta oba polska ministra govorila o eh, zaščiti žrtev, žrtev terorizma, nasilja, organiziranega kriminala. Toliko jih je. Na to pa sem ugotovila, da ste zainteresirani tudi za boj proti sintetičnim mamilom in prepričana sem, da, se bo, da boste to prevedli tudi v konkretne ukrepe proti samim proizvajalcem to vrstnih drog. Sem poročevalka o organiziranem kriminalu o katerem bo teklo glas, eh, glasovanje na plenarnem zasedanju. In eh, mađarsko predsedstvo je veliko naredilo na tem področju. Kako se boste tega lotili? To je bilo 56 sekund. Äh, Hvala lepa, gospod predsednik. Imam dve točki, ki bi jih želel omeniti. Prva zadeva vprašanje medsebojnega priznavanja v kazenskem procesu, torej v kazenskih zadevah. Mislim, da je zelo pomembno, da predsedstvo tudi tukaj otira pot proti minimalnim standardom, kot eh, to zdaj počnemo s tem načrtom in da tukaj tudi stopite korak proti parlamentu, ki skuša te minimalne standarde, ki smo jih lani uh, izpustili, sprejeti letos, tudi kar zadeva uh, konvencije za človeke pravice. Mislim, da se države članice lahko sporozumejo glede tega. To bi mi bilo zelo pomembno. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, in pri tem nisem sam, pa zadeva problem gospodarskega kriminala, naprimer boja proti pranju denarja in uh, drugih oblik kriminala, to je treba postaviti bolj pod lupo. V preteklosti se je na evropski uh, uniji zelo osredotočali na boj proti terorizmu, sedaj pa je treba bolj pod lupo vzeti tudi te uh, oblike kriminala in s temu ustrezno spremeniti prioritete. Hvala, gospod Kliz. Eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Upam, da se polsko predsedstvo v polni meri zaveda, da doživljamo v Evropski uniji trenutno egzistenčno krizo. Ne govorimo samo o problemih v evroobmočju, temveč tudi o problemih, ki se nanašajo na, na eh, svobodo gibanja ljudi. Obstaja šengenski sporazum, vendar pa eh, se ga izvaja samo polovično, ni nadzora na notranjih mejah. Kaj pa se dogaja na zunanjih eh, mejah? Ni mogoče, naprimer, eh, zapreti eh, dostopa tistim ljudem, ki bi želeli videti v Evropski uniji. Tako da upam, da je prodrla zavest o resnosti te situacije. In eh, na zadnjem sestanku na vrhu je prišlo do dogovora. Eh, rečeno je bilo, da je potreben sporazum s tretjimi državami glede boja proti, eh, proti imigraciji. In ali bo prišlo do kakšnih otipljivih predlogov, zaenkrat jih še ni. Potem pa, kar me še najbolj skrbi, so za zunanje meje in njihova zaščita. Gospod Peljo, eno minuto. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se ministroma za uh, njuno prisotnost danes tukaj in uh, njune eh, prispevke, zlasti pa to, kar sta povedala v zvezi s Schengnom. Potrebovali boste veliko podpore na začetku predsedovanja, govorili ste o Schengnu. Najpomembnejše pa je ocenjevanje tega procesa. Mnoge države skušajo spremeniti zakonsko podlago in oddaljiti sistem soodločanja od parlamenta. Zanima me, kaj v tem misli Polsko predsedevanje. So tisti, ali želi sodelovati s parlamentom ali ga želi nasprotno od tega oddaljiti in vzbuditi eh, sovražno nastrojenje. Evropski, omenjeno je bilo tudi mađarsko predsedovanje in eh, obstaja že mnenje glede tega, eh, kako bo polsko predsedovanje zagotovilo polno izvanje te zakonodaje. Hvala. Hvala lepa. Najprej vprašanje, ki se nanaša na zunanje meje, zlasti jug, prihajam iz Španije Veliko ima Španija skupnega s Polsko in eh, zanima me pa, kaj je z našo mejo eh, glede na sredozemlje in sredozemske države. Eh, potem vprašanje viz, to je ponižujoče za vse akademike in univerzitetne profesorje, ki so, ko se tako znajde v situacijo, da so podvrženi temu sistemu. Ta sistem je ponižujoč. Kaj boste storili glede tega? Potem je tu tudi vprašanje, ki se nanaša na samo zaščito in eh, ali bi bilo možno, da bi na naslednjem eh, svetu za pravosodje in notranje zadeve prišlo do sporazuma v teh instrumentih. Z drugimi besedami, direktiva, ki se nanaša na kriminal, mora biti sprejeta čim preje, kajti to se nanaša na Eh, družinsko nasilje, eh, to je prav gotovo nekaj, kar je potrebno z vidika zaščite žensk. In zato, da potem znamo tudi razlikovati glede na azilno politiko. So mehanizmi, vendar pa tako svet kot polsko predsedstvo morata Eh, se morata tega lotiti in znati to razlikovati. In e, tu so pogosto tudi priseljenci, ki skušajo obežati tragediji. Hvala lepa predsedojoči in zahvaljujem se obema ministroma za njuno prisotnost danes tukaj in njuna mnenja. Kot vsi vemo, preživljamo krizo. To je čas krize, to je tudi čas, kot vemo, ko je, ko je možno in ko je, imamo priložnost za izkazovanje solidarnosti. Sem poročevalka za prenova, prenovo Dublina 2. Kot vemo, je to sedaj obtičalo na svetu. Sprašujem se, kakšni so vaši nameni, da deblokirate stališča na ravni držav, zato da bi lahko napredovali s to uredbo Dublin, kajti dejstvo je, da imamo rok, ki se ga je potrebno držati, to je leto 2012. In zato, da lahko tudi uresničimo tisto, kar smo obljubili državljanom že leta 2000, eh, že v. Tampereju in kasneje. Želim vam tudi veliko uspehov za to, da polsko predsedstvo lahko predstavlja okno priložnosti. Srečno, gospod Tavares. Ga ni več v dvorani? Bil je na seznamu. Gospod Tavares. Gospod Jakolino. Bom zelo jedrnat, gospod eh, predsedujoči gospoda ministra. Danes smo prejeli predloge sprememb v zvezi s poročilom, ki se nanaša na sezonske delavce, kot tudi visoko kvalificirane delavce iz tretjih držav. Gre za dva zelo pomembna dosjeja, kajti vse to povezuje trg dela eh, s migracijskimi tokovi. Kaj nameravate pravzaprav ukrepati oziroma narediti v praksi s pričo pozitivnih znakov tega, kar se je dogajalo v Lampeduzi in druge. Kakšni naj bi bili ti pozitivni ukrepi? Najlepša hvala, gospod predsednik. Ministra sta govorila o zaščiti žrtev, ta je zelo pomembna tudi z vidika tistih, ki to zaščito potrebujemo. V prvi vrsti mislim na ženske in na otroke. Tudi tukaj gre za možnost izvedbe Lizbonske in uporabe Lizbonske pogodbe. Dve vprašanje bi imela, ki se navezuje ta na otroke, ki so pogosto žrtev nasilja. Kaj lahko tukaj storimo? Drugo vprašanje. Države članice so podpisale konvencijo o zaščiti otrok, vendar le polovica držav članic je sprejela potem ustrezne zakone, nacionalne zakone. Ali boste to temo obravnavali na svetu, kaj ti komisija sicer lahko stori to ali ono, vendar najpomembneje je, da se zaščitijo pravice otrok z Lizbonsko pogodbo. Hvala, gospa Latford. Eno minuto imate, gospod Latford. Hvala lepa, predsedujoči. Pridružujem se kolegom, ki so sprožili vprašanje evropskega naloga za prijetje in eh, tudi različnim drugim razmišljanjem drugih govornikov. Tu je tudi vprašanje evropskih vrednot. Zanima me, minist, gospoda ministra, glede te eh, kulture in eh, tega, da eh, se lahko spremlja človekove pravice, eh, da bi ta monitoring eh, se lahko nadaljeval in da bi na tak način obdržali unijo skupaj. Zato moramo zagotoviti, da spremljamo pravzaprav eni druge, nadzorujemo eni druge glede tega. In, Tu je eh, tudi štiriletna preiskava, ki se je nanašala na skrivne zapore na mučenja. Hvala lepa, gospa Bauer. Yes, Hvala lepa. Hvala lepa za to priložnost. Vprašala bi vas. In uh, sicer glede vašega optimizma z vidika zilne politike in podobno, to se mi zdi zelo zanimivo. Kakšne kompromise predvidevate oziroma rešitve v tem primeru? To je moje prvo vprašanje. Drugo, na začetku predsedovanje zahtevati od komisije, da pripravi osnutek instrumenta za boj proti družinskemu nasilju, me zanima, ali, boste, ali se boste obrnili k komisiji in jih spodbudili v tej smeri. Gospa Bilenki, vi si v te. Hvala lepa predsedujoči. Zahvaljujem se obema ministroma za njune prispevke in jima želim uspešno polsko predsedovanje. Imam eno ali dve vprašanje. Prvo se nanaša na vizni program in liberalizacijo viznega režima. Uh, in uh, sicer uh, tudi uh, izvajanje viznega kodeks, kodeksa. Parlament je sprejel dve resoluciji letos v zvezi s situacijo v Belorusiji in je zahteval od komisije in od sveta, da eh, pospešeno nekaj naredi za olajšanje viznega sistema v teh eh, državah ali Polska prebideva kakšne ukrepe z eh, tega vidika za. Belorusijo. To je zelo pomembno. Potem vprašanje za gospoda Millerja. Kaj načrtujete, da bi zagotovili pogajanja parlamenta v zvezi s šengenskim sistemom. In še vprašanje za gospoda Kvijatkovskega, ali načrtujete kakšne ukrepe v okviru direktive proti diskriminaciji. To je zelo pomembno za ljudi z nezmožnostmi, do sedaj kompromisne rešitve še ni. Hvala lepa. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se ministrama za predstavitev programa. Gospod ministr, govorili ste o boju proti narkomaniji. Ali lahko poveste kaj več o tem, kaj resnično nameravate? Govorili ste o sintetičnih snoveh, vendar pa kaj točno na, eh, načrtujete v okviru tega boja proti eh, sintetičnim drogam? Gospod Papa, li, eh, Papa Nikolao. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz se pridružujem izrazom eh, dobrih želja za uspešno predsedovanje, polsko predsedovanje. Konkretno pa me eh, zanima, kako eh, nameravate spodbuditi eh, pogajanja, ki so obtičala eh, v zvezi z Dublinom, Dublinom 2, In tu je tudi sklep držav članic za drugačen pristop, kot pa ga predvideva oziroma je predviden v okviru Dublina 2. Ali polsko predsedstvo meni, da bo v naslednjih šestih mesecev lahko doseglo napredek pri tem in eh, da bi lahko dosegli drugačne rezultate in presegli to slepo ulico? Hvala lepa. Oh. Hvala lepa. Hvala obema ministroma za prispevke, pa tudi za izraženo politično voljo in politično sporočilo, ki je zelo dobrodošlo v tem občutljivem kontekstu Evrope. In v tem kratkem času na voljo imam vprašanje za gospoda Kvjatkovskega, Kijatkovskega, to eh, mu bom sporočila pisno in sicer eh, zato bi se obrnila samo k ministru za notranje zadeve in e, bi rada povdarila, da si nisem mogla kaj, da se ne bi spomnila na humanistično misel kolega Geremika, ki smo ga mnogo prezgodaj izgubili. In eh, kaj bi si mislil, ko bi eh, videl, da eh, se praktično vsi tako veselimo? Še nisem končala. Še nisem končala. Predsedujoči je prekinil govornico. Prosim, če vlada v dvorani tišina. Res je, da nas čaka glasovanje, vendar trenutno poteka tu razgovor z dvema ministroma prosim lepo, če ste tiho, medtem ko govorijo poslanci. Hvala lepa, predsedujoči. Kaj bi bil torej si mislil eh, kolega, ko bi videl, eh, kako smo se razveselili eh, tega demokratičnega piša iz juga sredozemlja. In eh, po drugi strani pa, ko smo priča tej naši dvoličnosti, ko gre za podporo, tistim, ki so se znašli v velikih težavah in z zelo negotovo, težko usodo, če bi se morali vrniti domov v svojih razmerah. Kako poiskati odgovore glede na desetine tisočev teh beguncev? Gospa Makobej. Thank you. Thank you, Hvala lepa gospoda ministra. E, komisija je sprejela posebno mnenje proti korup e, korupciji in stroški te korupcije so približno 100 e, milijard evrov na leto. In dejstvo je, da Sedaj eh, poteka delo na tem in zaprosila bi vas, da na ravni unije podprete to delo, ki poteka v zvezi z bojem proti korupciji in septembra v parlamentu bo glede tega eh, potekalo glasovanje. Hvala lepa. Izražamo hvaležnost obema ministroma. Lepo prosim, še enkrat prosim za tišino v dvorani, ko bomo še enkrat prisluhnili eh, odgovorom obeh ministrov. Gospod Miller ima besedo. Hvala lepa. Gre pravzaprav za časovno krizo. Eh, kako pomagati Malti in Italiji? Najprej je potrebno pomagati tistim, ki prihajajo na Malto in v Italijo in sicer jim pomagati tako, da jim tja sploh ne bo potrebno iti. In eh, potem je tu tudi tisoč ljudi, ki so jih države Evropske unije povabile eh, v njihove države ko gre za tretje države v okviru šengenskega sporazuma, se tu lahko vprašamo, za kakšen problem gre za Evropo. Ko nekdo zaprosi za azil in eh, negativno odgovorimo, potem pa ta oseba še naprej ostane v Evropski uniji, eh, kakšno rešitev lahko glede tega sprememo. Lahko naprimer sprememo do, eh, sporazum o, vra, o vračilu, zato da imamo pravno podlago, da lahko pošljemo nazaj osebe, ki se ne kvalificirajo za azil. Potem so tu problemi z Romunijo in Bolgarijo. Se pa vam zahvaljujem za jasno izražene stališča do teh dveh držav. To je zelo pomembno z vidika eh, trenutne razprave, kajti, kot vemo, za tako odločitev je potrebno soglasje vseh držav članic. O tem že govorimo tudi za naprej, vendar upamo, da bomo lahko v naslednjih mesecih vam že sporočili, da smo lahko izpolnili to obljubo Bolgariji in Romuniji, zato ker sta izpolnili vse te pogoje. IKT in sezonski delavci res ni razlogov, da se skušamo zaščititi pred pritokom visoko kvalificiranih ljudi, ki delajo v podjetjih, ki imajo svoje obrate v tretjih državah, interesi teh podjetij in potem tudi interes Evrope pomeni, da je potrebno jim zagotoviti prosto gibanje v Evropi. To povečuje gospodarsko privlačnost Evrope. In sedaj vsi razmišljamo v okviru stabilnosti in rasti povečevanja števila delovnih, delovnih mest. Zato moramo iskati to vrstne rešitve. Sezonsko dela. Vemo, da eh, so sektori, ki bi brez sezonskih delovcev utrpeli zelo veliko škodo. Zato moramo upoštevati in se zavedati koristi eh, to, vrstnih, eh, to vrstnega dela. Gre namreč za zakonito delo, obstaja pa tudi varnostna klauzula oziroma varnostne klauzule, ki omejujejo kočljivost eh, tega dela. Glede našega optimizma, res je, optimistični smo in mislimo, da bi lahko pospešali, pospešili delo na azilnem svežnju. To eh, seveda pa bi radi storili ob sodelovanju z vami. Brez tega sodelovanja to ne bo možno. Potem liberalizacija viznega režima in konkretno vprašanja Belorusije. To je naša soseda ta država in eh, tu imamo drugačne poglede kot Belorusija pod gospodom Lukašenkom. Vendar pa menim, da ni potrebno sedaj komentirati delovanje gospoda Lukašenka. Sedaj pa glede boja proti drogam. Najprej je seveda potrebna izmenjava mnen eh, znanja in izkušenj v smislu boja proti drogam, zato da lahko prestrežemo pošiljke, sodelovanje policiji to pogledno v okviru posebnih specializiranih skupin v boju tudi proti proizvodnji sintetičnih mamil eh, in tu je potrebno biti učinkovit. Kar zadeva eh, Dublin in ali bo prišlo, o tem ni nobenega dvoma, da do tega mora priti razpravljamo in o tem problemu že tako dolgo in zato bi bilo potrebno to sprejeti hitro in ekspeditivno v času krize. Kriza zlasti pravzaprav spodbudi več solidarnosti in če ne bomo tudi ne revidirali svojega pristopa. Vem, da nisem mogel odgovoriti na, vse, na vsa vaša vprašanja. Ne bi tudi želel, da gre karkoli na škodo našega bodočega sodelovanja. No, kot veste, obstaja veliko vrst časovnih pritiskov, sam sem se ravno kar tega zavedal. Gospod eh, Kvjatovski, Kvjatkovski ima besedo. Tišina, prosim. Tišina. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, zelo na hitro nekaj zaključkov. Ko gre za vzajemno priznavanje določb v kazenskih zadevah, Tu sledimo časovnici, ki jo je sprejelo švedsko, švedsko predsedovanje glede razvoja postopkovnih pravil in menimo, da je identiteta teh eh, jamstev, nekaj, kar bo prispevalo k obojestranskemu priznavanju teh odločb v kazenskih zadevah, saj Evropska unija temu sledi že 20 let. Tu sta dva osnutka, ki sta predmet pogajanja, eh, ta mora, morata biti sorazmerna tudi z vidika pravic žrtev. Sicer pa moramo tudi oceniti učinkovitost obstoječih ukrepov, in tudi pravnih sredstev, ki jih je kar nekaj. Eh, glede vprašanja gospe Romeje o evropskem, eh, evropskem eh, nalogu za varnost, bomo to upoštevali in zavedati se je potrebno, kako pomembno to je, zlasti v okviru Eh, zlasti, ko eh, gre za nasilje v družini. Naj vas spomnim, da sta Poljska in Španija skupaj podpisali osnutek, ki je bil sprejet med španskim predsedovanjem. Potem glede varstva oziroma zaščita, zaščite otrok in posebnih prič zaščite prič. Lani smo na Polskem sprejeli zakon, ki prepoveduje vsakršno telesno kaznovanje otrok. In to nam je zelo blizu ta tema in o tem razpravljamo, smo razpravljali tudi z drugimi ministri za pravosodje. Potem tudi vprašanje postopkov in eh, glede preiskave teh skrivnih zaporov, CIA, to je preiskava, ki poteka že nekaj dlje kot dve leti, ne štiri leta in smo ena od redkih držav, ki so sprožile te, to preiskavo. Hkrati pa eh, je tu tudi generalni sekretar Amnesty International, ki eh, je to izpostavil. Ta odločitev za sprožitev tega postopka je bila sprejeta v času te vlade in pravosodni minister je bil hkrati tudi državni pravobranilec. Kasneje pa sta bili obe funkciji eh, razdvojeni oziroma ločeni. Vendar naj vam zagotovim, tako jaz kot eh, vlada eh, smo že izrazili svoje mnenje in stališče glede eh, tega vprašanja in zelo nas zanimajo končni rezultati te neodvisne preiskave. Hvala lepa. Lepa hvala gospod Kvijatkovski in vama obema za sodelovanje, za razumevanje tudi, v katerem je potekal ta pogovor naše najboljše želje veselje in eh, seveda se že veselimo nadaljemu sodelovanju s polskim predsedstvom. Od vas bomo prav gotovo še slišali. Najlepša hvala. Prosim, prosim, začeli bomo z glasovanjem, tako da se umirite, posedite se. Spoštovani kolegi, prosim, da se posedate na svoja mesta. Torej, imeli smo nekaj minut razumljivega odloga, zamude, se smo prisluhnili obema ministroma. Zdaj pa bi vseeno začeli z elektronskim glasovanjem. A je kdo nima? Vi je nimate ali lahko Oprostite, jaz nadomeščam kolega, prosil sem ga za kartico, ampak svoje elektronske kartice še nisem dobil. Ja, predlagam, da začnemo in potem bomo imeli še dodatno eh, glasovanje oziroma elektronsko preverjanje, eh, tako da ne bomo elektronsko preverjali, dokler ne dobite svoje kartice. Ali še kdo nima kartice, gospod Grisberg? Alde? Gospod Alvaro? Ali imate kartice ali je nimate? Torej, začnimo prvo glasovanje. Danes zadeva peto točko - spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok ter otroška pornografija. Gre za glasovanje o poročilu, ki ga je pripravila naša kolegica Roberta Angelili. Morda bi na kratko prisluhnili od naše poročevalke Angelili um, glede glasovanja, morda nam bo to dalo še nekaj dodatnega časa, da počakamo še na kartice, ki so na poti semle. Tako da, gospa Angelili, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Moje stališče je tako, da gre tukaj za zelo dobro besedilo za dober kompromis, ki smo ga dosegli po precej težaškem delu. Devet trilogov na to temo je za nami, zato bi tudi izrazila svojo zahvalo tako svetu komisiji, kot tudi poročevalcem v senci, ki so resnično trdo delali na tem, da smo besedilo izboljšali oziroma pripeljali do te točke. V imenu vseh skupin bi podala ustni amandma, kar se tiče korelacijskih tabel. Tukaj gre za eh, razjasnitev za celoten Evropski parlament. Dvakrat smo to že potrdili na eh, konferenci predsednikov. Očitno pa bo to seboj še prineslo nekaj težav. Vsekakor pa smo pripričani, da bomo našli rešitev, če bo predsedstvo in svet želelo najti rešitev, bomo rešitev tudi našli. Ampak brez te korelacijske tabele na konferenci predsednikov, tega, na plenarki tega ne moremo sprejeti. Zatorej smo se odločili slediti tej močni politični izbiri celotnega parlamenta. To je prioriteta za nas, da torej glasujemo o pričujoči direktivi. Pomembno pa je, da imamo neko možnost primerjave, zato bo, da bodo lahko vse države članice ustrezno sprejele to direktivo eh, tudi v svojih nacionalnih parlamentih. Hvala lepa, gospa Angelili. Poročevalka torej predlaga glasovanje v svežnju o tem kompromisnem besedilu, torej imamo tudi ustni amantma. Začnimo torej. Kompromisno besedilo 3-4-3. Tisti za, tisti proti, zdržani, sprejeto. Dokončno glasovanje o spremenjenem besedilu. Za. Elektronsko bomo preverjali, elektronsko. Nadaljevali bomo elektronsko. Torej, glasovanje je odprto. Zaprto. Kakšen je rezultat? Imamo 50 proti 47. Trije zdržani en dodaten glas za um, SD in en, dva za liberalce, tako da je 49 glasov za. Oziroma 50 za. Torej, sprejeto. In čestitamo gospe Angelili za poročilo. Now, Now we now we're voting. Zdaj glasujemo o šesti točki, sporazum med EU in Islandijo in Norveško o postopkih predaje med državami članicami EU ter Islandijo in Norveško. Poročevalec gospod Rui Tavares, torej sprejemamo osnutek priporočila. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Torej, zdaj pa še elektronsko preverjanje. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaprto. Ja, in. Tako, zdaj imamo 46 za, 1 proti, 4 vzdržani in še 3 dodatni. SND že ima kartico, brez skrbi. Tako da 2 plus za liberalce, torej imamo 48 proti 1, 4 vzdržani, torej čestitamo tudi gospodu Tavaresu, pa tudi Islandiji in Norveški. We proceed. Thank you. Nadaljujemo. Zdaj le bomo glasovali o spremembi uredbi sveta o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije. Frontex. Simon Busutil je naš poročevalec, ki prav tako predlaga glasovanje v sklopu eh, tudi za amandma 255. Gospod Busuti, izvolite. Ja, pripravil sem zelo kratek govor, približno 30 minut je dolg, zato mi dovolite, da Želel bi le re, reči hvala lepa vsem tistim, ki so sodelovali v trialogih in v pogajanjih, dialogih, ki so nas pripeljali k temu rezultatu. Um, mislim, da smo bili uspešni, zahvaljujem se komisiji, zahvaljujem se svetu um, in posebej poročevalcem v senci, ki so delali z menoj pri pripravi tega dosjeja. Zahvalil bi se pa tudi svetovalcem, mojim um, asistentom in Helen Keller za njeno dragoceno delo pri tem dosjeji. Tako da hvala lepa in <laughs> zdaj pa lahko glasujemo. Hvala lepa, gospod Busutil. Seveda, se, seveda delimo vaše zahvale vsem, ki so vam pomagali. Um, torej, kompromisno besedilo, kot je razložil gospod Busutil, tisti za, prosim. Kdo je proti? Vzdržani? Sprijeto. Zdaj pa še zadnje glasovanje. No, še elektronsko preverjanje. Odprto. Zaprto. Imamo 41 za, prištejemo še 2 plusa od liberalcem ne, so že pri. Aha, ne, samo en plus liberalcev, torej 42 za, 5 proti 7 vzdržani, torej sprejeto z veliko viš, večino in čestitamo gospodu Bosutilu. Dobro, da smo rešili kar 19 strani amandmajev, temu smo se izognili, to je zelo dobra novica nadaljujemo z glasovanjem o točki 8. Politika EU za boje proti terorizmu, glavni dosežki in izzivi za prihodnost. Naša kolegica Sofija Indvelt je poročevalka. Ali bi želeli še kaj razložiti. Ne, želela bi reči le, da kljub temu, da se ne strinjamo okoli vsake točke, bi uh, želela povdariti, da smo se vsi zelo trudili okoli tega. Um, zahvaljujem se vsem svetovalcem, pa tudi moji asistentki, ki si zagotovo zasluži počitnice bolj kot vsi drugi v tej sobi, potem ko je pripravila to, ta glasovalni seznam. Hvala, gospa Intveld. Torej, glasovali bomo o kompromisnih predlogih sprememb, kar bo zagotovo enostavneje. Ta, to glasovanje je namreč predvsej zapleteno. Začnimo torej z kompromisnim amandmajem 4. Tisti za? Kdo je proti? Zdržani? Sprijeto. Kompromisni predlog 14. Kdo je za, kdo je proti? Zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 17. Za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 23. Favor. 23. Za, proti, zdržani, sprejeto. 26. Za, proti, zdržani, sprejeto. In kompromisni predlog ena. Za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj, to torej pomeni, da kar nekaj predlogov sprememb ni šlo skozi, torej so padli, tako da gremo k juri ena. Za, proti, zdržani, sprejeto. Afet ena. Za, proti, zdržani. Mislim, da je zavrnjeno. No, preverimo AFET 1. Elektronsko preverjamo, elektronsko glasovanje je odprto. Zaprto. Ja, zavrnjeno je 19 proti 30, torej zavrnjeno. Predlog spremembe 83, glasovanje po delih, prvi del za, kdo je proti, zdržani, sprejeti, drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2, za, proti, zdržani, sprejeto. Zgledalo je <laughs> kot kompromis. Ampak preverimo elektronsko. Elektronsko torej, glasovanje je odprto. Glasovanje je zaprto. Ja, 29 proti 21, torej sprejeto. Torej, nekateri amandmaji padajo. Zdaj smo pri amandmaju 86 za, proti, zdržani. 87 za, proti, zdržani. Tega bomo preverili. Torej 87. Odprto glasovanje, zaprto. 28 proti 23, sprejeto. Juri 3. 2, Juri 2, pardon. Za, proti, zdržani, sprejeto. AFET 2 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. Ja, jasno je bilo sicer sprejeto, ampak dajmo preveriti elektronsko. Torej, drugi del AFED 2, glasovanje elektronsko je odprto. Zaprto. 35 proti 16, torej sprejeto. Torej, kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Aha, 88 je padel, tudi nekateri drugi. Gremo torej na 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti.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 Ja, bi želel kdo kaj reči. Gospod, aha, oprostite, moram si nadeti slušalke, izvolite. Predsedujoči, ali ne bi morali glasovati tudi o 89 prvi trije deli? Tam namreč ne piše, da ta amandma pade. V tem primeru. Ja, ja, tako piše. Uh mhm. -huh. Ja, ja, čisto spodaj, zdaj šele vidim, hvala lepa. Ja, tako pravi tudi moj seznam. Torej gremo nazaj k Juri 3. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? No, dajmo preveriti elektronsko. Juri 3 torej preverjamo elektronsko. Zaprto glasovanje. 35 za, 18 proti sprejeto. Amandma 95. Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da je sprejeto, ja? Bilo je kar precej razdeljeno. Dvignite svoje roke, da lahko vidimo. Torej sprejeto. 100. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. 106 podeljih, prvi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109. Aha, aha, bomo preverili drugi del 106. Torej, elektronsko glasovanje je odprto. zaprto. Is... 37 eh, proti 14, zavrnjeno. 109 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. 96 za, proti vzdržani, sprejeto. 101 za, proti vzdržani, sprejeto. 97 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 102 po delih, prvi del. Kdo je za, prvi del? Proti vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. In drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. 103, kdo je za, proti, vzdržani, dajmo preveriti elektronsko. 98 za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Elektronsko preverjamo 103. Glasujemo zdaj. Glasovanje je odprto. Konec glasovanja. 17 proti 33, zavrnjeno torej. 110 za. Kdo je proti? Zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. In smo že pri Juri 4. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 7. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Aha, kompromis 8. Kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Obremiz 9. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. In smo že pri kompromisnem predlogu 10. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. 11. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Oh. sprostite, izpustil sem 100, aha, 138. 138 sem izpustil, je to tako? Ja. Torej, 138, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa 139, kdo je za, kdo je proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 12, za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa amandma 145 za, proti, zdržani, sprejeto. 118 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Juri 5 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Afet 5. Ja, pa, aha, preverili bomo elektronsko Juri 5. Preverjamo. Juri 5. Glasovanje je odprto. Konec glasovanja. 32 proti 20 zavrnjeno torej. Afet 5. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ja, v istem razmerju. Ja, mislim, da je zavrnjeno. Amandma 119. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 146 in 147, kjer gre za enaka amandmaja, glasujemo skupaj. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 100... 148. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 149. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 150. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa Juri 6. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Afet 6. Po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? proti, zdržani, zavrnjeno. Gremo na 156. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno? 157. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno? Juri 7. Glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 14. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. To pomeni, da gremo na... Aha, aha, ja, prav, imate 100... 58 je na vrsti. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Juri 8. Po delih. Prvi del. Za. Proti. Zdržani. Sprijeto. Drugi del. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Pre, preverili bi. No, pa preverimo drugi del Juri 8 elektronsko. Glasovanje je odprto. konec glasovanja. 19 proti 31, torej zavrnjeno. Afet 8, kdo je za? Proti? Zdržani, sprijeto. Amandma 161, kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. Aha, amandma 162, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Juri 9, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Afed 9, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Amandma 163, 164 in 165 so identični. Kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeto. Juri, deset. Aha, preverili bi radi, preverjamo torej o teh treh identičnih amantmajih. Elektronsko glasovanje odprto. Glasujemo, ali veste, o čem glasujemo? Dobro, glasovanje je konec. 36 proti 15, sprejeto. Zdaj pa Juri 10. Kdo je za? Kdo je proti? Stržani, zavrnjeno. Afet 10 za, proti, zdržani, sprijeto. Amandma 166. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 167, 168 in 169. Tudi ti trije amandmaji so identični. Glasujemo torej. Kdo je za, proti, zdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. 170. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 171, 172 in 173 so enaki. Aha, ne. 171 in 172. Od teh glasujemo skupaj. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 173. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani, zavrnjeno. 174 za, proti, zdržani, sprejeto. 175 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 15. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto? Juri, ne? 100. 178, tukaj smo 178 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 179 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 180 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Juri 11 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 16 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sprejeta. Amadma 185 za, proti vzdržani, sprejeta. Ta je padel. Aha, kompromisni predlog 18 za, proti vzdržani, sprejeta. Amandma 188, drugi del ni padel, zato bomo glasovali o njem. Torej, le o drugem delu. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno. 189, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Eh, zavrnjeno, prostite, zavrnjeno. Zdaj pa 190. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. 192, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Juri 13 je padel, torej 193, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 194, za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 19, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprijeto. 193. 99 za, proti, vzdržani, sprijeto. Juri 14 za. Juri 14. Juri 14 za, proti, vzdržani, sprijeto. 200. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 201 za, proti, vzdržani, sprijeto. 203. 201, torej preverjamo elektronsko še enkrat. 201, glasovanje je odprto. 201, torej od 201 glasujemo elektronsko. Glasujemo, konec glasovanja. 31 proti 17, zavrnjeno. 201, zavrnjeno. 202.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 Zavrnjeno. 205 in 206, ki sta identična, glasujemo zdaj, kdo je za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 208. 207 je padel, ni padel, je padel. Torej 207. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 208. Za, proti, zdržani, sprijeto. 209 za, proti, zdržani, sprijeto. 210 glasovanje po delih, aha, ne, je padel. V redu, to pomeni, da smo že pri 213 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Aha, preverjamo elektronsko 213. Preverjamo elektronsko. Glasovanje je odprto. Konec glasovanja. 27 proti 23 zavrnjeno, torej 214. Pomeni glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del. Za proti, zdržani, zavrnjeno. Afet 3. Aha, afet 3 pade. Torej smo pri amadmaju 215. 215, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 217. Aha, 216. Še je živ. Torej, 216. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeto. 217. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 218 in 219 sta identična. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeto. 217. Zdaj smo pri odstavku 20. Tu imamo glasovanje po delih. Kdo je za prvi del proti sprejeto? Drugi del za proti zdržani sprejeto. 220. Brezpredmeten je brezpredmeten. Aha, razumem, ampak po mojem seznamu ne. No, torej 221 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 223, preverimo, 22, prav, pa preverimo 222. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 33 za 17 proti. 223 za, proti. Vzdržani, zavrnjen. 224 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Preverimo, preverimo. Skratka, 224, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, 20 proti. Sprejeto. Sedaj pa eh, uvodne izjave in citati. Amadma ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlag sprejme dva za, proti proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 3 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 20 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 21 za proti vzdržani. Sprejeto. Kaj pa zdaj? Kompromisni ne. Ne. Prelesno bi 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22 pro, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 19, 14, 14. Štirinajste prepričanje. Meni piše, da je prespredmeten. Prav. Torej, glasujemo predlogu smembe 14. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. In predlog smembe 19 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Preverimo. Gospa Ana. Predlog spremembe 20. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 21. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromisni predlog 24. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Veliko jih je brezpredmetnih, kar pomeni, da prehajamo na 25 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani preverimo. Glasovanje po delih. Prvi del 25 glasujemo. Konec glasovanja. 31 za 18 proti, sprejeto. Drugi del, 29 za, proti, zdržani, zavrnjen. Dvajset za, trideset. Res mi je žal. Zavedel sem vas. Glasujemo v 30. Torej, podelih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej, zdaj pa 32. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44. 44. Vsekakor. 44 za. za, proti, vzdržani, sprejeto, 45, za, proti, vzdržani, sprejeto, 46, za, proti, vzdržani, zavrnjen, 47, za, proti, vzdržani, zavrnjen, 48, za, proti, vzdržani, sprejeto, 49, za, proti, proti, vzdržani zavrnjen, 50 za, proti, vzdržani, sprejet, 53 za, proti, vzdržani, sprejet, 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 55 ne, brez predmeta ali je še živ, 55 še živi, za, proti, vzdržani, sprejeto, 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa 59, po delih, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa 60 za, proti. Prosim, dvigujte roke, sicer ne bo nam uspelo priti do konca. 60 za, proti, je že v redu. Zdaj sem videl, sprejeto, 61 je brezpredmeten, prav. 62 za, proti, zdržani, zavrnjen. 3 ne, kompromisni predlog 27 za, proti, zdržani, sprejet. 65 za, proti, zdržani, sprejet. 66 za, proti, zdržani, sprejet proti vzdržani sprejet. 67 za proti vzdržani sprejet. 71 za. 68, ja, oprostite, tega sem preskočil, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 71 za, 70, Meni piše, da je brezpredmeten. Prav. Prav, potem pa 70. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 71. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 72. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 3, 74 po delih. Prvi del za, proti, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, mislim, da je sprejet. Tretji del, tretji del, želite preveriti drugi del? Ne. Tretji del, za, proti, zdržani, zavrnjen. 76 za proti vzdržani in sprejet 77 za. Proti vzdržani sprejet 75 za. Proti vzdržani zavrnjen 78 za. Proti vzdržani zavrnjen. Torej, sedaj in pa glasujemo o spremenjenem besedilu, preverimo elektronsko, glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. 27 za, 24 proti, sprejeto. 28, kajti še enega moramo prišteti, skupina Alde. Torej 28 za. Ste imeli težave pri glasovanju? Ja, prav. Torej še dva zraven. 29 proti 24. To pomeni, da je spremenjeno.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 Verjetno ste že izčrpani, verjetno ste že zelo utrujeni, ampak še o enem bomo glasovali. Še eno glasovanje nas čaka. So, please, please, Resnično ponižno vas prosim. Prosim vas, da ostanete tiho, da ste kos nalogi. Gospod Kles ima postopkovno vprašanje. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Prijazno predlagam, da naslednjič, ko se sestanemo, prosimo za večjo dvorano, kajti eh, zrak tukaj je že slab in gotovo nisem edini, ki tako meni. Upam, da nam bo to uspelo. To bi bila krasna zamisel. Lepo bi bilo, če bi imeli več časa na voljo, pa tudi dovolj prostora, pa tudi dovolj svežega zraka. To bi bilo vsekakor krasno, če nam bo to uspelo doseči, seveda. Poskusili bomo. Hvala za ta predlog. Zdaj pa prehajamo na glasovanje o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav in osebe brez državljanstva, ki so upravičeni do mednarodne zaščite in glede vsebine te zaščite. Prenovljena različica poročevalec je oziroma poročevalka je gospa Žin Lambert. Želite predstaviti zelo na kratko? Ja, že slišim tukaj godornjanje, ampak vse eno. Glede na to, da so to drugi tudi naredili, eh, bi tudi sama se želela zahvaliti vsem poročevalcem v senci in vsem, ki so delali na tem zahtevnem dosjeju. Mislim, da če oporočevalce Vem, da smo ljudje izčrpani, izrabljeni, nekateri uh, so se tudi med pogajalskimi sestanki počuli tako. Zdaj pa smo se dogovorili glede vsebine dosjeja svetom in kot so že slišali danes popovdne, bomo morda tako dali tudi nek zagon celotnemu in prostalnemu delu svežnja o azilu. Imamo pa en predlog spremembe kot pri gospe Angelili glede vprašanja korelacijskih tabel, seveda obžalujemo, da je do tega prišlo. Upali smo, da bomo tukaj že doslej našli rešitev. Vendar pa boste videli v našem predlogu spremembe številne člene, ki se navezujejo na korelacijske tabele. Razlog za to je to, da se tu navezujemo na prenovljeno različico, ne na celoten dosje, ampak korelacijske tabele tabele tudi, tudi za obstoječe člene bi bile koristne, ampak toliko sem htela povedati sedaj v ovit. Najlepša hvala, gospa Lambert. Mislim, da vsi razumemo, da delo ni bilo lahko, ni bilo lahko priti do kompromisnega besedila po vseh teh pogajanjih in pogovorih uh, z poročevalci v senci, s trialogi, potem s pre, mađarskim predsedstvom, potem pogovorih s komisijo. In vprašanje korelacijskih tabel je vsekakor težavno. Pozročalo vam je težave že kar nekaj mesecev, tako da mislim, da resno vaše delo ni bilo lahko. Hvaležni so vam za ta kompromisni predlog, sedaj pa bomo brez odlašanja začeli z glasovanjem. kompromisno besedilo, kot je konsolidirano. Glasujemo o poročevalkinemu predlogu glede kompromisnega besedila z ustnim predlogom spremembe. Tisti, ki so za, proti, vzdržani, sprejeto. To pomeni, da pridemo takoj na končno glasovanje. Kar dobra novica. Pa kdajmo? Glasujemo. Konec glasovanja. Kakšen je rezultat? 45 za, 3 je proti. Najlepša hvala za ta kompromis, gospa Lambert, iskrene čestitke. In to je vse, kar zadeva glasovanje. Nadaljevali bomo z naslednjo točko na dnevnem redu. Hvala vsem.